odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko ter status eh, tržnega gospod, gospodarska. Gospod Lange, izvolite. Spoštovani predsednik, eh, spoštovana komisarka, eh, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Kitajska je pomembni trgovski partner za nas in za veliko delovnih mest v Evropski uniji je ta naša partnerka pomembna. Prav zato je to vprašanje zelo občutljivo. kot veste, je prišlo leta 2001 do velikega napredka, namreč eh, Kitajska je pristopila k svetovni trgovinski organizaciji. In Kitajska se tudi, kolikor se da, drži eh, pravic STO, eh, pravil STO, ampak pri pristopnem protokolu je bila tudi priloga, ki je omogočala 15-letno prehodno obdobje, za eh, spreminjanje in prilagajanje cen glede na antidumping pravila. No, leta 2016 se bo to prehodno obdobje izteklo in sedaj moramo o tem razmisliti. Naša pravila proti dumpingu in proti subvencijam so povezana z tem, kar se dogaja na kitajskem. Približno 80 odstotkov vseh postopkov, ki so trenutno v teku na tem področju pri nas, je povezanih za Kitajsko. Zakaj? Zato, ker oni v bistvu spreminjajo tam cene in na tak način vplivajo eh, na to. Prav zato moramo skrbno razmisliti, kaj pomeni, če bo 11, ko bo 11. Oziroma, ko je 11. decembra potekel ta to prehodno obdobje in uh, Kitajska naj bi sedaj dobila naziv tržnega gospodarstva. Po drugi strani uh, si ne želimo pozabiti na naše inštrumente, ki jih lahko uporabimo za nadzor tukaj. Zanima me, kako bo to časovno potekalo, namreč zakonodajni predlog eh, rabi nekaj časa, da se ga pripravi. Uh, Parlament in svet se morata dogovoriti glede veliko stvari in prav zato me zanima, kaj ste počeli teh 15 let. Morda bi lahko že malce prej začeli z delom o tem vprašanju. Tukaj imamo tri možnosti, kaj bi lahko storili. Lahko po eni strani pozabimo na to, kitajski dodelimo status tržnega gospodarstva in preprosto pozabimo, da bi tukaj lahko kakorkoli ukrepali. Avstralija je že storila to in uh, učinek je bil zelo negativen. Lahko si ogledate, kaj se je zgodilo. Avstralija skoraj nima nobenih možnosti, kako bi se branila pred temi stvarmi. Druga možnost je, da rečemo jasno ne. To bi pomenilo, da eh, bi prišlo do uh, tožbe na svetovni trgovinski organizaciji. Uh, Morda pa obstaja tudi tretja možnost in znotraj protokola obstaja nekaj manevrskega prostora za alternativne metode glede oblikovanja cen tretjih držav, pa tudi kar zadeva eh, obvezo do dokazovanja takšnih postopkov. Mislim, da bi bilo dobro analizirati, ali lahko izkoristimo tako treh, tretjo možnost, tako da bomo imeli tudi po 11. decembru postopke za eh, zaščito pri pogajanjih tukaj. To pa seveda pomeni, da se moramo sestati z kitajskimi partnerji in doseči razumno rešitev. Pogovarjati se moramo z njimi tako ali tako, zato ker ni mogoče, da bi se nadaljevala ta praksa z državnimi subvencijami, s katerimi se seveda proizvajajo cenejši izdelki, ki potem pridejo v Evropsko unijo. Tukaj se moramo pogovoriti, tako se to ne more nadaljevati. 18. februarja bo potekala tudi velika demonstracija v Bruslju eh, iz kovinskega sektorja, ki bo tukaj protestiral. Pri subvencijah gre tudi za učinek na naša delovna mesta. Opraviti bi bilo potrebno oceno učinka glede teh treh možnosti in ugotoviti, kako zagotoviti, da ne ogrozimo delovnih mest in industrijskega razvoja v Evropi. Namreč zagotoviti želimo 20 odstotkov BDP-ja iz tega sektorja, torej tukaj moramo to okrepiti in ne ošibiti. Sveta ne razumem danes tukaj niso prisotni, ampak že vse od aprila 2014 v svetu niso uspeli pripraviti reforme za eh, zaščitne inštrumente tukaj, sedaj pa se pritožujejo glede tega, ali Kitajski dodeliti status tržnega gospodarstva ali ne. No, gospa komisarka, povejte nam, kaj boste storili, ali boste pripravili predlog in bo, kakšna bo vsebina tega predloga. Hvala. Dank, eh. Najlepša hvala, gospod Lange. Sedaj pa gospa Malstrom za komisijo. Hvala. Hvala, gospod Lange, da ste mi dali priložnost, da o tem spregovorimo skupaj s poslanci in veselime, da vas lahko obvestim o tem, kako potekajo zadeve ni vprašanje, ali je Kitajska tržno gospodarstvo ali ne, ker ni. Saj ne na način, kot mi to razumemo. Vprašanje je, ali bi morala EU spremeniti metode za izračun dumpinga v protidampiških postopkih in odgovor je, da gre za to, da je poteklo 15-letno prehodno obdobje potem, ko je Kitajska Eh, pristopila Svetovne trgovinske organizacije in kaj to pomeni in kako se skupaj pliva na našo industrijo in delovna mesta. Eh, protidampinški postopki zadevajo le 1,8 odstotkov naših, našega uvoza v EU, vendar to prizadeva naša podjetja. In sedaj analiziramo tri opcije, ki jih je omenil gospod Lange. Prvič, prvo možnost, da ne bi smeli zakonodaj EU, Kitajska seveda pričakuje, da bi mi uporabljali protokol eh, Svetovne trgovinske organizacije in spremenili zakonodajo od uh, eh, 1. novembra tega leta naprej. No, ta situacija bi lahko imela uh, ceno za uh, naše, naš sektor in težko je vnaprej oceniti kakšno je to tveganje. Ta opcija bi tudi pomenila kršitev naših obveznosti pri STO in prišlo bi do gospodarskih posledic. Obstaja različna uh, tolmačenja glede oddelka 15 pristopnega protokola, in vendar le pa je jasno, da bodo določene možnosti potekle. Druga možnost je, da Kitajsko črtamo uh, eh, seznama tržnih gospodarstv brez nadaljnih uh, pogojev. To pa bi je politično nespremljivo, to bi tudi prizadelo našo industrijo. Oceno te, te, te možnosti ste dobili v pisni obliki. Potem tretja možnost, to, da bi uvedli uh, določene instrumente, s katerimi bi oblažili ovire v kitajskem gospodarstvu. Mi se zavedamo, da vse te možnosti imajo gospodarske, socialne posledice in jih je treba pravilno oceniti, ne glede na možnost, ki jo bomo izbrali, se Evropska komisija še naprej zauzema za protidnapiške ukrepe in poleg tega moramo tudi upoštevati mednarodne obveznosti. Dobili smo pravne nasvete, ki pravijo, da moramo spremeniti metodo uh, eh, protidampinških ukrepov. In tudi, če imamo drugo tolmačenje, še vedno pridemo uh, do tega, da moramo spremeniti svojo obstoječo zakonodajo, ker je ne moremo več uporabljati. Torej, to so osnove, vse ta vprašanja so tehnično zapletena. In sedaj uh, izvajamo poglobljeno presojo vpliva. To, kar ste dobili doslej, je le predhodna obravnava. V tem dokumentu smo pripravili osnovne izsledke in to je seveda del naše politike transparentnosti v sodelovanju z vami. Ko gre za sodelovanje z drugimi deležniki, naj povem, da komisija je v stalnem stiku z našimi deležniki, zlasti z evropsko industrijo in strinjajo se z našimi pomisleki preliminarni izsledki kažejo, eh, da obstajajo eh, vplivi na eh, evropsko industrijo in študija kaže, da bi lahko prišlo do negativnih posledic, če spremenimo metodologijo. To so le ocene v vsakem scenariju pa se izkaže, da nimamo um, olajševalnih ukrepov. V sektorjih, kjer imamo protidampeške ukrepe, smo ugotovili, da bi lahko izgubili 70 tisoč delovnih mest. Dolgoročno, če spremljamo še druge sektorje, ki bi jih tudi to lahko prizadelo, pa študija kaže, da med 73 do 88 tisoč delovnih mest bi lahko izgubili. In če upoštevamo, kako to vpliva potem še na druge eh, panoge, pridemo še na dodatnih 63 do 120 tisoč delovnih mest. To je pomembno, vendar pa so te številke nižje od številk nekaterih drugih študij, recimo študije Washington Policy Institute. -a in te študije smo opravili brez, da bi upoštevali olaševalne učinke. No, ta tveganja moramo resno upoštevati in, in se tudi izvedeti, kako pomembno je to vprašanje. Potem vprašanje koordinacije z drugimi državami. V stikih smo z drugimi partnerji glede tega, vendar se moramo zavedati, da vse članice z STO se morajo držati svojih političnih zavez nekateri naši trgovinski partnerji ne morejo spremeniti naše zakonodaje. Mi pa moramo smeti svoje zakonodaje. To zahteva svoj čas. Nekatere države lahko spremejo odločitve v petih minutah in to je seveda drugače kot pri nas. Tako se mi razlikujemo od drugih partnerjev, recimo od ZDA. Torej smo v posebnem položaju. Mi smo edina država, ki navaja Kitajsko kot netržno gospodarstvo, ko gre za protidampiške ukrepe. Uh, ali moramo semeniti svojo metodologijo glede protidumpinga, ne vemo. Zaenkrat še preučujemo vse možnosti in če bi se za to zauzeli, potem bi morali smeti zakonodajo. Sveda, vi bi tu bili potem so zakonodajalci, imeli predlog eh, komisije s parlamentom in svetu in vi bi torej potem v tem procesu bili so zakonodajalci. Vendar nismo še tam, eh, torej toliko sem vam želela povedati, zato, do, zato da vam povem, kako stojijo stvari in hvala, ker ste to dali na dnevni red. Hvala lepa. Sedaj po imenu ELS gospa Winkler, minuto in pol. Julio Winkler, minuto in pol. Hvala. Glede na trgovske odnose s Kitajsko. Mislim, da moram povedati, da Kitajska ni izpolnila pet tehničnih meril za tržno gospodarstvo. Moramo poštevati tri pomembne uh, vidike, zlasti pravne vidike in morali bi spremeniti evropsko zakonodajo. Torej, ne gre za samodejni postopek. Potem so tu gospodarske posledice. Zdi se, da bo več 100 tisoč delovnih mest izpostavljenih zaradi tega, zato pričakujemo poglobljeno uh, oceno vpliva strani Evropske komisije. Pomeni tudi strateško partnerstvo s Kitajsko. Tu potrebujemo več sodelovanja in manj nasprotovanja. Če želimo biti skladni z zahtevami SZO, potem potrebujemo predlog eh, komisije, potrebujemo pa tudi sistem varovanja trgovine. Komisija mora še naprej obravnavati protidampinške postopke. Celoten postopek spremanja zakonodaje pa mora biti transparenten in mora tudi vključevati evropsko industrijo. Moramo imeti enaka pravila za nas in za naše partnerje in moramo tudi ukrepati eh, proti, dampi, proti dampični politiki. Za socialiste, gospod, imate minuto in pol. Hvala lepa. Že 15 let vemo, da je treba letos ukrepati glede statusa tržne gospodarstva. Komisija pa ni nič storila in nima jasne strategije. In sedaj smo zbudili komisijo in upam, da bo danes začela jasna sprava s parlamentom, z državami članicami, z evropskimi industrijami in sindikati, pa tudi s kitajsko vlado glede tega, kako naprej. Želimo si dobrih odnosov s Kitajsko in razumemo, da Kitajska meni, da bo decembra avtomatsko dobila status tržne gospodarstva. Kitajska mora vedeti, da smo leta 2000 ena imeli eh, pričakovanja, da bo Kitajska postala sama po sebi tržno gospodarstvo. Jasno pa je, da ni. Tudi komisarka je povedala, da Kitajska ni tržno gospodarstvo. Torej ne moremo imeti samodejnega eh, podeljevanja statusa tržnega gospodarstva. Ne moremo dovoliti, da bo Kitajska uh, ukrepala dampinško, ko posega oziroma izvaža na evropski trg. Eh, posledica takšnega delovanja ni le na področju klarstva, temveč tudi na številnih drugih področjih prihaja do eh, nepoštene konkurence. EU potrebuje instrumente za varovanje svoje trgovine. In za našo skupino je to zelo pomembno, ko se pogovarjamo o statusu tržnega gospodarstva Kitajske. E pa skupina EKR, minuta in pol. Gospa McClarkin. Status tržnega gospodarstva Kitajsko je en, eno najtržjih vprašanj za EU letos in veliko stvari mora obravnavati v tej razpravi. Po mnenju pravne službe parlamenta mora, se mora komisija zavedati svojih obveznosti glede, znotraj STO, ko gre za spremembo svoje zakonodaje zaradi poteka člena 15. Po drugi strani pa se zvedam, kako pomembno je to, glede na to, kako pomembno je to za našo kraljsko industrijo, ki je sedaj na kolenih in to zlasti zaradi tega, ker se kitajsko jeklo prodaja na svetovnem trgu. Zato je to za nas zelo pomembno in evropska protidampiška zakonodaja mora biti sposobna ukrepati proti takšnim nepoštenim praksam. Komisija mora to vključiti v svoje delo in pričakujemo tudi uh, proučeno povzrema poglobljeno eh, presojo pliva glede antidampinških ukrepov na tem področju. Konec, Dumping proizvodov na evropski trg ni dovoljen in zato bi morali ustrezno ukrepati. Vprašanje pa je, kako bi lahko Evropska unija najbolje rešila vprašanje izteka protokola v okviru pristopa Kitajske k STO. Vprašanje ni, ali smo pripričani, da ima Kitajska tržno gospodarstvo kjer ponudba in popraševanje odločata v cenah, ker to preprosto ni. Vprašanje je, kako bomo bili boj proti nepoštenim trgovinskim praksam našega pomembnega partnerja. Ravnati moramo trezno. In nekateri so že pripravili seznam želja protekcionističnih ukrepov. No, zdi se, da pozabljajo, da so v Evropi tako uvozniki kot izvozniki in da ne gre upoštevati samo gospodarskega vidika. Mislim, da potrebujemo presoje učinka in pravno presojo, prav tako pa moramo imeti sistem trgovine, ki temelji na pravilih. Pri Kitajski to še posebej velja. Namreč, strani Evropske unije moramo delati to, o čemer govorimo. In naše rešitve morajo biti v skladu z pravili STO. To pomeni, da potrebujemo ustrezna orodja in instrumente za ustrezno trgovino, zato da se bomo borili proti nezakoniti trgovini in trgovinski praksi Kitajske in kogarkoli drugega. Mislim, da bi morali biti proaktivni, prav tako pa ne smemo verjeti predlogom tistih, ki menijo, da bi arbitraža na ravni STO bila najboljša rešitev. Hvala hvala za minuto gue gospod scholz hvala lepa gospod predsedujoči gospod komisarka kolegice in kolegi naša razprava ne sme biti o tem ali je kitajska tržno gospodarstvo ali ne globalizacija zahteva regulacijo trgovinskih sil govorili so o minimalni plači na kitajskem. In eh, s tem niso bili zadovoljni ministri za finance. Njihova politika omogoča večjo kupno moč v Evropi, mi pa se želimo odzvati na dumping. Želimo obdržati mesta na kitajskem in tudi v Evropi. Potrebujemo političen dogovor s Kitajsko, zato imamo vprašanje za vas, gospa komisarka. Konkreten predlog imamo v zvezi s tem. Če bomo sami prestopili meje STO, potem bi eh, lahko ponudili, naprimer, kitajski drugačen dogovor, preprečili pa bi, preprečiti pa bi morali socialni in okoljski dumping. Hvala. Dve minuti, Reinhard Butikofer gospod predsedajoči, gospod komisarka, kolegice in kolegi. Kitajska ni tržno gospodarstvo. Kitajska vlada pa pravi, da jih je treba priznati kot tržno gospodarstvo, zato ker je realnost takšna, kot je in tudi obljubili ste. Res je, obljubili smo, ampak uh, vprašali bi se lahko, ali se je Kitajska držala tega, kar so obljubili pred 15 leti. Ne želim obračunavati, pripravljen sem priznati netržno gospodarstvo kot tržno gospodarstvo, dokler to ne bo vodilo do tega, da bi naše gospodarstvo zaradi tega utrpelo veliko škode. Nek institut je ocenil, da je ogroženih 3,5 milijona delovnih mest. Komisija pravi, da je pa mogoče samo 200 tisoč. No, sam menim, da je tudi to veliko preveč. Ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, zato je zelo pomembno, da najprej dobimo ustrezno presojo učinka. Nekaj pa želim povedati, gospa komisarka. Omenili ste 1,38 odstotka trgovine EU-Kitajska, kjer je dumping relevantna tema. Če bo Kitajska začela še bolj izvajati izvoz in pritiskati na izvozni strani, potem s tem ne smemo biti zadovoljni, ampak moramo poskrbeti za rešitve v Evropskem parlamentu. Ne smemo biti naivni in dopustiti, da bi izgubili delovna mesta. Evropski parlament mora poskrbeti za rešitve in ponuditi moramo pon, ponudbo za rešitev. Mislim, da imamo na voljo ustrezne instrumente za boj proti dumpingu, tako gre in dokler tega ne bo, ne bomo potrdili. Hvala. Hvala, gospod Bütikofer, EFDD, minuta in pol, David Boreli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 11. decembra. Letos smo slišali, da mora komisija podati oceno tega, zakaj bi Kitajski podelili status tržnega gospodarstva. Oceniti smo morali pravno vprašanje, socialno vprašanje, ampak poskrbeti moramo, da bomo imeli podobna mnenja povsod po Evropski uniji. Sistem mora biti čim bolj jasen in vedeti moramo, kako se bomo s tem izzivom spopadli v prihodnosti. Poskrbeti moramo, da bomo delali tako, da bo to koristilo našim podjetjem. Ne moremo sprejeti dokumenta, ki ne upošteva deležnikov in ki predstavlja tveganje za delovna mesta. To je zelo pomembno in to je odločujoč trenutek za Evropo. Mislim, da moramo res razmisliti o tem. Kolegice in kolegi, upoštevati moramo, da mora komisija pogajanja izvajati tako, kot je treba. Uporabiti moramo vse politične sile za to, da kitajski pošljemo jasno sporočilo. In jasno sporočilo je, da se ne bodo mogli vrniti v okvir STO. To nas ne sme strašiti, ne bomo popustili pred pritiski Kitajcev. Hvala. Hvala za minuto v imenu ANF Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka su, visoko subvencionirano jeklo Kitajske preplavlja evropski trg in to je tudi so odgovorno za to, da je takšna kriga na tem trgu. Zato je bilo izgubljenih več tisoč delovnih mest. Od leta 2004 je komisija sprožila 16 protidampinških procesov in šest jih zadeva jeklarsko industrijo. Kazni v višini 25 odstotkov so bile naložene na določeno vrsto jekla lani in tudi 44 odstotkov. 44 eh, odstotne kazne so bile naložene na drugo vrsto jekla. Zato je status tržnega gospodarstva nevaren za nas. To bi za evropska podjetja pomenilo, da bo težje zagotoviti poštene konkurenčne pogoje. To je pomembno za industrijo ključev in, eh, oziroma za ključne industrije v Evropi. 1,38 odstotka mm, trgovine je prizadete zaradi tega. Govornica je bila prekinjena. Oprostite, gospa Kapel, več kot 15 sekund vam ne morem dati pri enominutnem govoru. Hvala. Samostojni poslanec, gospod Januš Korvin Mike. Hvala lepa. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če bodo nas obravnavali kot netržno gospodarstvo. Na področju energije so vse cene umetno zastavljene in ker so cene umetne, potem nismo tržno gospodarstvo. Poglejmo si severni tok. Če bo zgrajen severni tok, v redu ampak to je politična odločitev, to ni tržna odločitev, odloča. Socialistične dvoličneže tukaj sprašujem naslednje. Njim ni mar za reveže, ampak skrbijo samo za velika podjetja. Vi, socialisti, vprašanje imam za vas. Kaj se bo zgodilo, če bo Kitajska naslednje leto ali letos božiča sprejela odločitev, da vsakemu otroku da darilo? darilo stotih evrov. Bo to zaščitilo otroke? Hvala lepa, minuta in pol. Daniel Kaspari. Gospod predsedujoči, nam je nekaj zelo pomembno. Želimo, da bi tudi po decembru zaščitili podjetja in delodajalce pred dampinškimi proizvodi iz Kitajske. Zato komisijo pozivamo, da preuči vse možnosti, ki jih je omenila komisarka, da bi torej dobili presoje učinka. Želimo si, da bi na koncu imeli delujoč instrument. Imamo socialno gospodarstvo in vsa pravila, ki jih imamo, veljajo za to, ker Kitajska ni tržno gospodarstvo. Svetovna trgovinska organizacija gor ali dol. Veliko težave na različnih gospodarskih področjih, ampak neučinkovitosti pomenijo, da so v težavah vedno ene vrste industrija v Evropi in proti temu se moramo braniti. Drugič, želel bi si tudi, da se spomnimo leta 2000 tik preden so pristopili k STO, so Kitajci nekaj obljubili. ITRE je zastavil vprašanje komisiji, takrat je kolega Mann dejal, da moramo ustrajati pri tem, da se bodo Kitajci držali pravil STO. In Kitajce pozivam, da se držijo tudi te zaveze. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaspari. Minuta in pol. Alesija Marija Moska. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljna, jaz in tudi moja skupina, da imamo to razpravo. Več mesecev smo si že prizadevali za njo. Naše mnenje je jasno. Ne gre le za to, da dobimo odločitev. Poskrbeti želimo, da ne bo nobenega avtomatizma pri podeljevanju statusa tržnega gospodarstva. Vsi različni deležniki so že podali svoje mnenje komisiji in želijo si videti, kakšen bo rezultat v drugi polovici leta 2016. Upamo, da bo ta čas izkoriščen za to, da bo pripravljena ustrezna presoja učinka v skladu z smernicami, ki so določene za ta postopek. Poskrbeti želimo, da ne bomo podcenjevali nobenega vira podatkov, ki jih imamo na voljo. Po našem mnenju imamo na voljo nekaj mesecev, v katerih lahko sprejmemo odločitev, ampak po drugi strani smo imeli 15 let časa, da pripravimo drugačno strategijo. Podelitev statusa tržnega gospodarstva bi bila nevarna odločitev, če ne bomo imeli ustreznih mehanizmov za obrambo in izračunati bi morali ustrezne ravni dumpinga. Drugače, lahko propade trenutna protidumpinška infrastruktura, Od tega ima trenutno Kitajska samo prednost. Trgovina in konkurenca morata vedno temeljiti na poštenosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Moska. Daniel Dalton, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam zastopam regijo West Midlands. Mi smo edini v Združenem kraljestvu, ki imamo trgovinski presežek 3 milijone funtov lani. To je zelo pomembno. Ali trgovinske subvencije obstajajo na kitajskem? Da. Ali ima vlada preveč vloge v gospodarstvu? Da. Kako bi to spremenili? Tako, da kitajsko upnemo v globalno gospodarstvo. Vse moramo obravnavati tako kot ostale. Če jih zavrnemo, se ne bodo reformirali in se bodo maščevali. To bo veliko stalo. Tako v denarju, kot tudi v delovnih mestih. Oni so se odločili, da bodo igrali po naših pravilih. To je bil velik uspeh za Zahod in storiti moramo še več. Tudi samo moramo izpolniti svoje obveznosti. Tržno gospodarstvo ne pomeni, da bomo propadli pod dumpingom, ampak moramo preprosto izkoristiti instrumente, ki jih imamo. Na dolgi rok pa moramo preučiti možnost proste trgovine s Kitajsko. Tako jo bomo obvladali. Upeti jih moramo v globalni. Če pa želimo to storiti, pa moramo zaupati v svobodno trgovino in v STO tudi sami. Hvala. Marijel Desarne za minuto. No, ki... To ni samo občutljivo vprašanje, to je zelo pomembno vprašanje za naše gospodarstvo, za našo industrijo, za naše raziskave, za naše patente. Ta e, odločitev ne sme biti sprejeta za zaprtimi vrati. Zahteva odprte javne razprave, kajti tu gre za veliko stvari. Ne sme biti nobenega avtomatizma. To vprašanje je pomembno in to je, ali eh, Kitajska izpolnjuje kriterije za pridobitev statusa tržnega gospodarstva. Zgleda, da ne. In dokler Kitajska ne bo izvedla potrebnih. Eh, reform, dokler ne bo konkurenca poštena, dokler ne bodo pravila za vse enaka, menim, da ne bi bilo legitimno, da bi ji dodelili ta status. Hvala lepa. Ja, Hvala za minuto. William Lord of Dartmouth. Kitajska si želi postati tržno gospodarstvo in želi imeti ta status. Podariti pa moramo, da so že največji izvoznik blaga iz Evropske unije. Mar si kaj se lahko naučite, če ostanete tukaj v dvorani? Izvoz Kitajske je večji od Združenega kraljestva in Kitajci sploh niso država članica. Kitajska izvaja dumping jekla na trg Združenega kraljestva. Zaradi tega smo izgubili več tisoč delovnih mest na najbolj randljivih območjih Združenega kraljestva. Celotna industrija je ogrožena. Če bi se le Združeno kraljestvo samo lahko borilo s tem, da bi naložilo protidampinške tarife kitajski. Temu pa smo se odpovedali. Zadeve bi bile drugačne tudi v regiji West Midlands bi zadeve bile drugačne. V skladu z institutom evropske politike bi status tržnega gospodarstva ogrozil 3,5 milijona delovnih mest. Jasno je, da ji ne smemo podeliti tega statusa. David Martin vam želi zastaviti vprašanje. Boste odgovorili? Izvolite, David. Lord Dartmouth, ali res menite, potem ko so spregovorili konzervativci. In ko je premije pozdravil premijeja Kitajske, ali res menite, da bi Združeno kraljestvo naložilo protidampinške ukrepe proti Kitajski, glede na to, kakšno je stanje? Gospoda Martina zelo cenim. Ampak. On pravi, da premije ne zastopa interesov Britancev in da ne bi zastopal interesov Britancev proti Kitajski, moram povedati, da se z njim popolnoma strinjam. No, to je bil res jasen odgovor. Minuta in pol, Jean-Luc Schaffhauser. Madame le commissaire. Gospa komisarka, ali poz, eh, poznate listino iz Havane? ne vem, ampak ta listina je bila podpisana 1948. leta na pobudo eh, organizacije Združenih narodov. In, in to zato, da bi po vojni eh, lahko, lahko ustrezno oblikovali pravila za eh, trgovino in mir in da bi tako zagotovili mir. Eh, stvari so ja, jasne, ravnotežje. Eh, bilanc eh, plačil, eh, deficiti za ene, eh, dobiček za druge, potem enaki pogoji dela za vse in potem določanje avtoritete države na področju določenih vprašanj. In prepoved dumpinga je bila tudi na tej listini. Zelo jasno je, da danes Kitajska ni tržno gospodarstvo, Kitajska Eh, je protekcionistična, ima voluntaristično politiko do razvoja v svoji državi in je niti ne skrbijo preveč interesi druge. S Kitajsko moramo eh, postaviti pogoje za pošteno trgovino in eh, ta mora temeljiti na tem, kar predvedeva listina iz Havane. Kitajska je naše prvo neravnotežje, ko govorimo o ravnotežju med dobrinami in na ravni EU. Moramo najti novo podlago za eh, tako trgovino s Kitajsko in to moramo doseči v okviru Združenih narodi, ne v okviru STO. Hvala lepa. For... Hvala lepa. Salvatore Čiko, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da se vsi strinjamo, da so Kitajci sicer dosegli veliko napredka v smislu gospodarskega razvoja, vendar še vedno imajo veliko pomanjkljivosti. Veliko elementov je treba še rešiti. Ni preglednosti, diskriminatorno nastopajo proti državam in vlada se omešava v gospodarstvo. Prav tako ni ustrezne zaščite pravic intelektualne lasnine. Zato je vprašanje ključnega pomena, ali lahko podelimo status tržnega gospodarstva Kitajski. Kaj se bo zgodilo? Kaj bi se zgodilo, če bi Kitajski podelili status tržnega gospodarstva? No, oni bi lahko ogrozili zelo veliko delovnih mest na različnih področjih industrije. V vsakem primeru mislim, da bi bil ta učinek lahko poguben. Poskrbeti moramo, da bodo nameščene ustrezne garancije in tudi komisija mora v svoji strategiji zagotoviti ustrezno zaščito, zato da bomo poskrbeli, da bodo tudi naši trgovinski sporazumi ohranili delovna mesta. Ne smemo dopustiti avtomatičnosti, prav tako ne smemo dopustiti, da bi delno potrdili ta status tržnega gospodarstva. Ne, mislim, da moramo obravnavati realnost. Kaj bi se lahko zgodilo? Oceniti moramo zakonodajo, oceniti moramo situacijo, videti pa moramo, da je situacija res resna. Hvala. Viktor Boštinar, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Današnja tema je zelo občutljiva. Zelo pomembno je razumeti bistvo problema. Treba je razumeti posledice obeh odločitev. Komisija in parlament morata sodelovati, to je nujno. Odnosi EU-Kitajska so politično in gospodarsko zelo pomembni za obe strani. To je zelo pomembno tudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva in industriji. Omenil sem sodelovanje med komisijo in parlamentom, zato ker lahko samo komisija z strokovnim znanjem in presojo učinka poskrbi, da bo parlament lahko na najboljši način ocenil, kakšen je najboljši pristop. Preprečiti moramo gospodarsko vojno s Kitajsko ali trgovinsko vojno s Kitajsko, po drugi strani pa je nujno, da razmislimo o vseh ukrepih za to, da bi se izognili dramatičnim posledicam v smislu izgube delovnih mest. To pomeni nove instrumente za zaščito trgovine. Hvala. Minuta Bas Belder. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podelitev statusa tržnega gospodarstva Kitajski bi pomenilo zelo veliko, kajti izgubili bi lahko zelo veliko delovnih mest. Ne smemo avtomatično podeliti tega statusa. Komisija namerava izvesti presojo učinkov in to je dobro in oni bodo potem izbrali svoj lasten pristop. Postopno priznavanje statusa tržnega gospodarstva posameznim sektorjem, ki izpolnjujejo pogoje, bi morda lahko bila možnost. Lahko bi, na primer, uvedli omejitve izvoza, lahko pa bi poskrbeli tudi za boljši dostop evropskih podjetij na kitajski trg. Seveda pa mora Kitajska sodelovati v okviru pogajanj STO. Lepo prosim, ne razočarajte naših ljudi. Hvala. Dita Haranzova, tudi za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisarka, pripričan sem, da veste, da se o tem, da bi Kitajska dobila status tržnega gospodarstva, um, pojavila vedno bolj pogosto. Gre za pravno vprašanje, ki pa bo imelo tudi ekonomske posledice in zato sem zelo zadovoljna, da se temu vprašanju posvečate nekaj primerov, ki ste jih eh, predstavili prejšnji teden in ki jih boste, um, o katerih boste razpravljali tudi z ministri, ministri za trgovino, so pomembni, kajti vsebuje številne podatke, ki niso javno znani. Zato bi bilo bolje, da bi upravili poglobljeno oceno učinka. Uh, Ključnega pomena je, da pripravimo načrt B, oziroma s tem, kaj lahko Evropska unija stori, če bi Kitajska dobila status tržne ekonomije. Prav tako bi morali razmisliti o učinkovitejših instrumentih, ki bi jih lahko uporabili za zaščito tistih panog, ki lahko trpijo zaradi te konkurence. Hvala. Hvala za minuto, Roger Helmer. Gospod predsedujoči, Kitajska ne sme dobiti statusa tržne ekonomije, saj ne zdaj. Na Kitajskem viri niso dodeljeni strani trga. Cen ne določa trg. Veliki industrijski sektori so podvrženi petletnim načrtom. Status tržne ekonomije bi otežil boj proti dumpingu v sektorju jekla, ki je potročil toliko škode v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji. Vidim precej usporednic z evropsko uh, strategijo na področju energetike. Tudi tu trg ni tisti, ki določa cene in ki odreja trg. Gre za evropske scheme za trgovino z izpusti in pa s centralnim planiranjem iz Bruslja. Zato, gospod predsedujoči, morda ne bi smeli razpravljati od Kitajske, morali bi razpravljati o tem, ali Evropska unija sama sploh zasluži status tržne ekonomije. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa Frank Prust, minuta in pa izvolite. Sejo. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, naš problem predstavljajo naše metode izračuna proti dumpinga in eh, ne študije o eh, tržnem gospodarstvu. Ali mora res vse biti odvisno od interpretacije enega stavka v prilogi, od protokola, od institucije? Ali je ta razprava sploh resna? Eh, politika mora rešiti ta, to vprašanje. E, Kitajska je partnerica in lahko ji rečemo vse. Ko ji rečemo, da ne spoštuje pet kriterijev pomembnih za status tržnega gospodarstva, ona tega ne prezna. Ko se branimo pred eh, dumpingu, ona to odgovori na eh, način, da eh, zahteva preiskave. In eh, žal smo. Eh, videli, kaj se je dogajalo z sončnimi celicami. In Videli smo tudi, kako eh, Kitajska tudi več ne uvaža vozil iz Nemčije. Solidarnost je in mora ostati naša sila. Pripravimo se že na sedaj in pripravimo pakt solidarnosti za to, da se ločimo delitvi v Evropi. Potem sklad solidarnosti za naša podjetja, ki bodo žrtve dumpinga in končno potrebujemo tudi solidarnostni dialog z Japonsko in združenimi državami, da bomo imeli skupno metodo. Poenostavljene odgovore moramo zavračati. E, vedeti moramo, kako reči ne, ne da bi škodili našim naložbam. Vendar pa bi e, bil bolj vesel, da ne bi govorili o trgovski strategiji s Kitajsko. Naslednji je Julajnen za minuto. Izvolite. Gospa komisarka Malmstromova, med ne delom in pa avtomatizmom mora obstajati tudi tretja pot za organiziranje trgovinskih odnosov med Kitajsko in Evropsko unijo. Jaz vas sprašujem, kaj je ta tretja pot in tudi evropsko gospodarstvo zastavlja isto vprašanje. Nekateri sektori, naprimer jeklarska industrija, so v hudih škripcih, zato ker Kitajska izvaja nepoštene trgovinske prakse. 1,38 eh, odstotka Eh, številka, ki ste jo navedli z izvozi in pa dumpingom, je nekoliko mila, premila. Ta številka se lahko hitro poviša in zato potrebujemo instrument, s katerim se bomo lahko borili proti nepoštenim trgovinskim praksam. Dejali ste, da je treba tudi spremeniti način izračuna. Ja, to je res, kajti kitajske cene niso vzrok, ker so najverjetneje preveč netransparentne. Zato morate pripraviti instrument, ki bo enakoreden temu, kar obstaja danes in ki bo temeljil tudi na pravilih Svetovne trgovinske organizacije. Državljani želijo, da jih Evropska unija ščiti in da jim koristi. Hvala. Najlepša hvala za minuto in pol. Jaroslav Valesa, izvolite. Število trgovinskih uh, ukrepov po svetu kaže, da Kitajska še vedno ni polnopravna članica um, skupnosti tržnih ekonomij. Vse dokler ne bo izvedla vseh um, reform skladno s petimi merili Evropske unije, vse to ne bo zgodilo. Treba se odzvati na določene ukrepe, naprimer na tiste, ki, s katerimi se trenutno sooča jeklarska industrija in pa nekateri drugi sektorji. Zaradi obsežnih eh, državnih subvencij lahko kitajska podjetja eh, tekmujejo z nami tudi na številnih drugih področjih in Evropska unija se mora na to nujno odzvati. Mislim, da bi predlagani ukrepi lahko drastično vplivali na trgovinsko neravnovesje, ki ga imamo s Kitajsko. S tem bi lahko prišlo do um, zrušenja naših odnosov, vse trgovinskih in takšnega ukrepa enostavno ne moremo podpreti. Komisija mora pripraviti poglobljeno oceno učinka in sodelovati vsemi našimi trgovinskimi partnerji za, oziroma pri iskanju rešitve. Rešitve, ki bo ustvarila enakopravne pogoje za vse evropske gospodarske sektore. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Korvin Vike vam zastavlja vprašanje, ker bo dreja kartona. Želite odgovoriti? Izvolite, bom veliko dušen. Gospod Korvin, Muki, Korvin Mike. Če kupim kitajski avtomobil za 20 tisoč, namesto za 40 tisoč nekih enot, potem imam še 20 tisoč enot, ki jih lahko porabim za evropske proizvode, kaj ne? Uh, morda bodo evropski, evropski sektori za tega izgubili, ampak eh, bodo pa drugi pridobili. Če od Kitajcev kupujemo, potem moramo pričakovati, da bodo tudi oni nekaj kupili od nas, ker dobijo od nas denar in nekaj ga morajo porabiti. Gospod Korvin Mike, govorili ste že o tej razpravi, ampak vseeno sem vam dal besedo niste zastavili vprašanja, ampak ste pripravili drugi govor. Tega ne sprejemam, ampak vseeno se bo gospod Vavesa lahko odzval na vaš komentar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam sem želel povedati ravno enako. To ni bilo vprašanje naslojeno name. Vemo, da, kolega, da je kolega Korvin Mike velik podpornik uničenja Evropske unije in da sploh ni pripravljen na konstruktiven dialog. Zato sploh ne vem, zakaj naj bi mu odgovoril. Hvala. Now, minute, Maria... Tako za minuto Marija Arena. Hvala. Kot so rekli kolegi, smo proti avtomatizmu, kar zadeva eh, podelitev eh, statusa tržnega gospodarstva Kitajski, ker ta to ni. Ampak vseeno je treba vedeti naslednje. Ne, Kitajska ni tržno gospodarstvo. Potem imamo tudi eh, učinkovita protidumping sredstva. Želimo pa povdariti tudi, da eh, rešitev ne sme biti sektorska. Veliko govorimo o eh, jeklarskem sektorju, ampak to ni edini, ki je danes prizadet zaradi agresivnega nastopa Kitajske. Prav tako ne želimo pristopa, ki bi bil v skladu z posebnim interesom nekaterih držav članic. Želimo učinkovite eh, ukrepe, ne protekcionistične, ampak ukrepe, ki bodo učinkoviti proti praksam nelojalne konkurence Kitajske. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil komisarki za res zelo temeljito predstavljen postopek za te podrobne informacije, ki smo jih ravno kar prejeli z njene strani, kot član delegacije za Kitajsko v okviru trgovin, eh, odbora za mednarodno trgovino in kot nizozemski poslanec, lahko rečem, da je to zelo pomemben dosje. Vsi se lahko strinjamo, da potrebujemo za kakovosten razvoj svetovnega gospodarstva, samo želimo, da bo Kitajska čim prej postala tržno gospodarstvo. Ampak zato mora spoštovati um, pet meril, ki smo jih pripravili v Evropski uniji in s katerimi se strinja tudi v STO. Ne vem pa, ali bomo lahko Kitajce kar tako lepo prosili, da bodo nehali z dampinškimi cenami pri fotovoltaičnih panelih, pri eklo in drugih proizvodih. Vsekakor potrebujemo podrobno analizo te problematike in morda bomo prišli do odgovora. Hvala. Hvala za minuto, Joachim Šuster, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prosta trgovina koristi samo tistim državam, ki tekmujejo pod enakimi pogoji. In Kitajska tega zaenkrat ne počne. To lahko vidimo, naprimer, ko gre za dumping pri eh, uvozu jekla. Veliko obratov v Evropski uniji je ogroženih zaradi tega, tudi veliko delovnih mest. In ta industrija lahko propada. Če bo Kitajska dobila status tržnega gospodarstva, se bo Evropska unija um, veliko teže borila proti takšnim praksam. Seveda, Kitajska ni tržno gospodarstvo in malo stvari kaže na to, da bo Kitajska kmalo spremenila svojo politiko, politiko državnega vodenja gospodarstva in pa davčne politike. Vse kaže na to, da bo to počela še naprej. Ne gre toliko za vprašanje protekcionizma, gre bolj za poštene trgovinske pogoje. Kitajska mora tukaj storiti več, ampak tudi Evropska unija mora storiti več, kajti moramo se odzvati na more biti na takšne pristope. Komisarka, kar razočaran sem, da danes niste predstavili ničesar konkretnega v zvezi s tem, kaj bi komisija želela storiti, da se to ne bo več dogajalo. Hvala. Kristofer Fjellner, za minuto izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Še nikoliko nisem eh, videl toliko podpore, strani socialistov, levičarjev in pa zelenih za tržno gospodarstvo. Seveda, ko gre za boj za naše dobro, potem je kot kaže dovoljeno vse. Gre predvsem za vprašanje, ali želimo sprejeti Kitajsko v svetovno trgovinsko, svetovno trgovinsko organizacijo ali ne. Če se to zgodi, potem mora Kitajska spoštovati pravila igre. Ampak ne vem, ali se bo to res zgodilo. Meni se zdi najbolj osupljivo, da se komisija tega vprašanja sploh ne dotika, ko pripravlja oziroma pri pripravi te eh, strategije oziroma eh, odgovora na problematiko. V, v rokah imamo problem ki ga moramo rešiti na političen način. In samo srečo vam lahko zaželim pri tem. Hvala. Najlepša hvala. Emanuel Morel za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je rekel kolega David Martin, imamo tukaj resen problem participacije. 15 let vemo že, da bo do tega problema prišlo, sedaj pa eh, pod časovnim pritiskom iščemo rešitev. To je že problem. Drugič, eh, Kitajska ni tržno gospodarstvo ko eh, se pogovarjamo s Kitajci, se niti ne delajo, da bi to verjeli. In mi smo tisti, ki si moramo postaviti vprašanje, kaj hočemo za Evropo, kaj želimo obraniti, ali želimo Evropo s strategijo, Evropo, ki se bo ščitila, imaginativno eh, Evropo, ali. Eh, želimo eh, karkoli. Nekdo je rekel, da je dobro, da spodbujamo kitajske, da se eh, Eh, reformirajo. Evropa se mora znati braniti, ne sme se igrati eh, norca na tem planetu. In eh, ocena učinka je potrebna, ampak, gospa komisarka, kar se nas tiče, Kitajska danes ne more dobiti statusa tržnega gospodarstva. Hvala. Hvala lepa, Hvala lepa za ta komentar. Zdaj pa Jude Curtin Darling. Hvala, gospod predsedujoči. Ta sklep smo čakali 15 let, vse, kar se je Kitajska pridružila STO, ampak naše nacionalne vlade namenoma ignorirajo to problematiko. Nihče danes ni dejal, da je Kitajska tržno gospodarstvo. Zakaj torej gre? Za moje voljivce v okrožju TISAJ, ki so pretežno eh, zaposleni v jeklarski industriji, je to zelo kritično, kaj gre za dumping posledično gre za izgubo delovnih mest pri nas. Gre za prevelike kapacitete, proizvodne kapacitete na kitajski strani. In kljub temu, da se kitajsko gospodarstvo ohlaja, je treba vseeno sprejeti ustrezne trgovinske odgovore ja, na to problematiko. Združeno kraljestvo pa v svetu blokira te eh, sklepe, te odločitve. In prvi točimo krokodile, solze po eni strani, po drugi strani pa kitajske investitorje vabimo k nam, da nalagajo svoj denar v Združeno kraljestvo, vseeno pa delovno mesto odhajajo drugam. Zato moramo to nujno rešiti zdaj. Hvala. Jonathan Arnett vam želi zastaviti vprašanje ali boste odgovorili na nj. Izvolite. Najlepša hvala. Cenjena kolegica, ali se strinjate z mano? Na severovzhodu naše države imamo več izvoznikov na Kitajsko kot v katerikoli drugi regiji v Združenem kraljestvu. Ampak vseeno, ne menite, da je Evropska unija del težave in ne rešitve. Mm, tako v Evropski uniji kot tudi v Združenem kraljestvu je odpadno železo eden izmed petih najbolj izvaženih materijalov na Kitajsko. Kako, kako gledate na to? Hvala, Jude Darning. Jonathan, hvala za vaše vprašanje. Evropska unija je del rešitve v tem kontekstu, ko gre za reševanje jeklarske industrije. Predloge, ki jih slišimo naprimer, v kontekstu krožnega gospodarstva, naprimer, ko gre za cilje za reciklažo kovin, kaže na to, da se regije, kot so Tisa, Edozorne kraljestvo in pa druge regije, kjer ima jeklarstvo tradicijo, zopet oživljajo. Evropska unija lahko stori veliko, ampak vseeno potrebujemo poštene pogoje za trgovino in tudi poštene obramne mehanizme. Hvala. Hvala za minuto Karoline Grasvander Heinz. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka. Vsi smo prepričani, da je še prehitro, da Kitajska dobi status tržnega gospodarstva od petih meril izpolnjuje samo enega za pridobitev tega statusa. Zelo zaskrbljujoče so neposredne posledice na evropsko gospodarstvo v tistih sektorjih, ki jih zaenkrat ščitimo z protidampinškimi ukrepi. Najprej treba izvesti temeljito oceno učinka in pa tudi posledic, kajte samo tako bomo lahko videli, kakšne bodo dejansko gospodarske posledice. V jeklarski industriji, papirni industriji, keramični, Eh, steklarski industriji in eh, industriji aluminija bo prišlo do ogrozitve delovnih mest. Ne sme priti do tega, da poceni proizvodi preplavijo naš trg. Želimo si, da bi imeli pošteno konkurenco med našimi in kitajskimi podjetji. Če bo Kitajska dobila status tržnega gospodarstva, potrebujemo vsekakor moderne oziroma sodobne eh, trgovinske instrumente za pošteno konkurenco s Kitajsko. Tu mora svet opraviti svoje. Hvala. Hvala. Zdaj pa kot zadnja govornica v tej razpravi, Inmakulada Rodriguez Pinero Fernandez. Za minuto, izvolite. Spoštovana gospa komisarka, spoštovani predsedujoči. Mislim, da gre tukaj za dejstvo. Decembra 2016 bomo videli, da Kitajska ni tržno gospodarstvo, kajti subvencionira svoj izvoz, eh, pripravlja dampiške, dampiške cene in tu gre za politično vprašanje. Vsekakor pa smo pod določenim pritiskom kitajskih predstavnikov. Tega se moramo zavedati, ampak komisija temu ne sme popustiti. Seveda, trgovinska politika ne sme biti sovražnik nas vseh. Gre za to, da moramo pripraviti pravila igre in se jih držati. Gre za dumping, gre za mm, oškodovanje na milijonov družin, gre za odpravo številnih delovnih mest, naprimer v sektorju keramike, kjer vsaj v moji regiji eh, 7000 ljudi dela v tem sektorju, se zaposleni zelo bojijo posledic eh, te politike. Zato mislim, da moramo pripraviti politiko, ki ne bo vodila k enostranskim eh, ukrepom. Hvala. Hvala. Zdaj pa Catch the Eye, Mihajla Šojdrova za minuto in pa izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod podpredsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da je komisarka lahko slišala našo jasno podporo. Podporo za priprave komisije na prihodnjih nekaj let. Priprave, ki bi lahko evropski trg zaščitile pred kitajskim dumpingom. Ampak vseeno me nekaj preseneča. Komisarka je jasno povedala, da Kitajska ni tržno gospodarstvo. Ampak to je v nasprotju s tem, kar smo slišali od nekaterih kolegic in kolegov. Vseeno pa se mi zdi, da imamo zelo malo ukrepov za to, da bi preprečili, da se Kitajsko prizna kot tržno gospodarstvo, ker se je 15-letno obdobje izteklo. Moje vprašanje je naslednje. Kaj zakaj smo sploh imeli to obdobje 15 let, če pa v tem času nismo sprejeli nobenih ukrepov. Gospa komisarka, mislim zaščititi evropske trge. Mislim tudi, da lahko vsi vidimo, kakšno, kakšne so posledice socialnega dumpinga, ampak tudi drugi ukrepi so potrebni, če želimo preprečiti, eh, da se zgodi ta absurdna situacija. Hvala. Najlepša hvala. Iza Skun Bilbao je naslednja. Za minuto izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka, Kitajska je trg, ki nekako izkorišča določene sektorje za socialni dumping in za izvajanje nepoštenih trgovinskih praks. To je slabo in soočamo se z velikimi nevarnostmi za številne regije, tako pri nas v Španiji, kot tudi druge. Naprimer, celotna jeklarska industrija je zaradi tega pristopa Kitajske ogrožena. Zato pa moramo mi ukrepati. Zato si želim, da Evropska unija začne ukrepati in pomaga tem sektorjem. Določene reforme. Um, ki jih mora Kitajska izvesti, se že nekako izvaja, ampak to, je, to gre vse skupaj prepočasi. Treba je stvariti trajnosten sistem, s katerim se bo lahko tudi celotno bogatstvo na pošten način porazdeljevalo. Trenutno smo pričali pogojem, ki niso trajnostno naravnani in zato nujno čakamo na odgovor. Hvala. Bonsoir. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Bomo eh, šli naprej. Gospod Kaputo, minuto. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. To je res prava priložnost in prva priložnost v tem eh, parlamentu, da se s komisarko o tem vprašanju eh, pogovorimo. Komisija mora čimprej pripraviti poglobljeno oceno učinka in moramo videti, kakšni bodo učinki geografsko in sektorsko. Želel bi, da bi komisija izvedla tudi javno posvetovanje, tako da bi pripravili ustrezen zakonodajni okvir in da bi bili vsi deležniki vključeni. Jutri bo zasedal svet za zunanjo trgovino in eh, komisija je vsem državam članicam poslala informacijsko pismo, eh, v katerem je napisano, da je lahko ogroženi 200 tisoč delovnih mest. In želeli bi vedeti, na kaki podlagi je bila naredena ta raziskava oziroma kako ste prišli do toj številke. In eh, bistveno je, da eh, se ugotovi, kakšen bo eh, učinek tega okrepa. Imeti moramo tudi svoje lastne obramne mehanizme. Gospod Marijas. Najlepša hvala. Status tržnega gospodarstva je tesno povezan s tem, kar lahko eh, zahtevamo od kitajskih proizvodov in kar lahko zahtevamo od kitajske, zato da bi lahko tudi mi zas, eh, oh, eh, branili našo eh, trgovino. Mogoče bi morali govoriti o Eh, preoblikovanju evropske industrije, kitajsko industrijo. Kajti, če si pogledamo, kaj se dogaja na področju delovnega prava, tu je ogromno interesov, na katere moramo misliti. Vemo, da so tudi tujci zahtevali od kitajcev, da izpolnjujejo določene pogoje. K in eh, gospod Takola, minuto. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Najlepša hvala. Gospa predsednica, kot smo že slišali v tej razpravi, Kitajska ni tržno gospodarstvo in Sedaj razpravljamo o tem, ali Kitajski lahko dodelimo status tržnega gospodarstva ali ne. Mislim, da ji ga ne moremo dodeliti in to zato, ker bi najprej morali pomagati Kitajski, e, da bo postala država, ki bo spoštovala človekove pravice, ki bo demokratična država, ki bo spoštovala okoljske zahteve in tako naprej vendar pa je tu še dumping, zlasti na področju jeklarske industrije in to je zelo velik problem. Naše izhodišče bi za to moralo biti naslednje. Zagotoviti bi morali, da bi Kitajska začela spoštovati skupne vrednote in da bi začela tudi delovati kot tržno gospodarstvo. To pa ne pomeni, da je svobodno in prosto. To pomeni, da moramo imeti skupna etična trgovska pravila, ki jih bo spoštovala tudi Kitajska. In upajmo, da bomo Kitajski pomagali, da bo to lahko izpolnila in da bo dobila status tržnega gospodarstva. Hvala lepa, predsednica komisarska. Pred eh, dvema tednoma je bilo najavljeno, da se otegne zgoditi, da bo ogromno delovnih mest izgubljeno. Veliko od teh bi bilo izgubljenih tudi v Velsu in to bi bil veliko darec za lokalne in tudi za gospodarske ekonomije. Moja stranka je dala konstruktivni predlog, da v Velsu rešimo jeklarsko industrijo, ampak moramo imeti tudi dolgoročno sliko. To pa pomeni, natančno eh, preiskavo kitajskega eh, dumpinga in pa ukrepanje v zvezi s eh, carinami na jeklo. Ogromno jekla, tisoče tone jekla so uvožene v Evropo vsak teden in s tem je ogroženo veliko delovnih mest. Status eh, tržnega gospodarstva bi onemogočil eh, naložiti carine na kitajsko jeklo in zato sem proti temu, da kitajski dodelimo, eh, dodelimo status tržnega gospodarstva. Gospa Begin, zaključim. Grazie, predsednice. Najlepša hvala, gospa predsednica. V preteklosti smo od komisije zahtevali, da bi pripravila oceno učinka podelitve statusa tržnega gospodarstva Kitajske. Nismo pa želeli tako politiziranega odgovora. E, sedaj govorimo o 200 tisoč delovnih mestih, ki e, jih otegnemo izgubiti. Potem so pa še druge študije, ki govorijo o drugih številkah. Zakaj obstajajo take razlike? E, pravite, da nas eh, ne bi smelo skrbeti, saj naj bi bilo eh, dampinških cen zelo malo, ampak mislim, da nimamo pravih podatkov. Zato je zelo pomembno, da dobimo ustrezno zakonodajo, preden se začno uporabljati proti dampinška pravila. Mislim, da ne bi smeli preveč popuščati, morali bi spremeniti metodologijo uh, izračuna eh, protidampinških ukrepov. Pomembno je, da natančno vemo, kaj si komisija želi. Hvala lepa. Gospa eh, Malmström. Gospa predsednica, gospe in gospodje, najlepša hvala za to razpravo. Pazljivo smo poslušali, kaj ste rekli, slišali smo vaša sporočila, komisija ve, da je to zelo kompleksno vprašanje, zaveda se pomena vseh vidikov in tudi pomena, ki ga ta dosje ima za nekatere sektorje in delovna mesta. Eh, o tem danes razpravljamo zaradi obstoj, eh, obstoječih neravnotežji v kitajskem gospodarstvu. Vemo, da je zmogljivosti vedno več in zaradi tega so odločitve vedno težje. Eh, s kolegi v komisiji skušamo s Kitajsko vzpostaviti dialog o tem. Bistveno je, da tudi Kitajska sodeluje v tem dialogu in da, in da nam ne prodajajo tega poceni jekla, kar počno danes. E, veseli smo te razprave in vse vidike, pravne vidike, gospodarske, socialne in druge bomo natančno preučili. Seveda pripravljamo oceno učinka, ki bo pokrila več sektorjev, ki je širša od preliminarne ocene, ki ste jo dobili nekateri ste omenjali oceno učinka, ki govori o milijonih in milijonih delovnih mest. Znanstveno eh, ta številka ni zdržna. Kaj ti? Eh, take številke bi lahko, bi lahko eh, bile, če bi domnevali, da je vsa naša trgovina oziroma vsa naša izmenjava s Kitajsko predmet protidampinških ukrepov želimo zaščititi svojo industrijo pred nepoštenimi praksami, želimo okrepiti instrumente za to eh, zaščito, eh, potem ohraniti čim več delovnih mest v eh, Evropi, istočasno pa želimo spoštovati naše mednarodne in pravne obveznosti eh, in pa ohraniti delovna mesta. Eh, hvala lepa. In seveda bomo oboščali parlament razpravah, ki jih bomo še imeli.